tem smo prišli do konca tega niza osebnih izjav. Rad bi vas obvestil, da skupaj s predsedujočim svetu eh, bom eh, v sredo podpisal 22 dokumentov sprejetih v skladu s postopkom soodločanja. In eh, rad bi vas tudi obvestil, da bo na plenarnem zasedanju v sredo ob treh potekal podpis eh, dokumentov o finančnih storitvah in to bo, z, torej naslovi teh dokumentov so zabeleženi v današnjem zapisniku. Kot veste, dame in gospodje, je naslednja točka na dnevnem redu izjava kandidata za mesto predsednika komisije. Eh, zato kar prosim gospoda Žozeja Manuela Barosa,